tudi podano v 24. členu konvencije o invalidih, ker je zlasti podano, da jih ne smemo izključevati iz izobraževalnega sistema. No, rekala, Najlepša hvala. Sedaj pa imamo na vrsti sporočilo eh, gospe Jegle, ki bom tudi dala besedo, da poroča o prihodnji evropski politiki ženske v podežel, na podeželju. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje. Sama sem poročevalka za poročilo, ki govori o vlogu žensk v kmetijstvu in na podeželju. Želela sem pravzaprav sprožiti zelo obsežno razpravo o vlogi žensk na podeželju in počrtati ta vidik Osrednja politika evropske politike razvoja podeželja je, da zagotovi enakomeren razvoj na celotnem območju podeželja in da pravzaprav se izognemo temu, da ljudje več ne bi živeli na podeželju in da jim damo pravzaprav dolgotrajno možnost preživetja. V zadnjih desetletjih je veljalo, da je skupna kmetijska politika temeljila na pozitivnem razvoju podeželja. V prihodnosti pa bomo dali še večji pomen temu, da bomo imeli vzdržno podeželje in zagotovili uspeh te politike. Zato potrebujemo nove strategije in nove spodbude za vse vpletene strani. Pravzaprav moramo veliko bolj počrtati potrebo in potencial žensk, ki živijo na podeželju. Izkušnje kažejo, da kakovost življenja in preživetje na gospodarski ravni je pravzaprav tesno povezano s tem, eh, da živijo na podeželju ženske in da zagotovijo več funkcionalno vlogo in razvoj podeželja. V zadnjih letih smo tudi videli, če naj bi ženske podprli, če naj bi imeli dobre podporne projekte, to pozitivno vpliva na celotno podeželje. To so izkušnje in mislim, da moramo pravzaprav imeti politike v okviru drugega stebra, pa tudi druge podporne politike in to politiko moramo pravzaprav uporabiti v vseh regijah Evropske unije. Ampak na podeželju je že vloga žensk še toliko bolj bistvena. Namreč prispevali so k razvejanju gospodarskih eh, poslopi in pravzaprav kmetijskih gospodarstv. Prišlo je do večje intenzitete, potem gospodarska poslopja zagotavljajo širok nabor storitev. Namreč ne zagotavljajo zgolj hrane, ampak imajo tudi eh, drug, eh, drugo vlogo in mislim, da lahko na tem potencijalu črpamo. To so velike možnosti. Mislim, da moramo pravzaprav konkretno upeti eh, ženske v te projekte in jim zagotoviti podporo. Zagotoviti moramo večjo raven kompetentnosti, upoštevati moramo njihove interese. Ravno zato smo tukaj počrtali potrebo, da so ženske tiste, ki so pravzaprav upravičene do tega, eh, da imajo dostop do vseh sredstev in do vseh oblik. Kmetice so pravzaprav tiste, ki želijo imeti tako pravice in obveznosti in želijo biti del teh politik. Zato potrebujemo predstavništvo žensk v vseh politikah, tudi v zadrugah. Zagotoviti moramo socialno varnost vseh žensk na podeželju in tu je bistven del celotnega projekta. Potrebujemo intenziven dialog in to smo tudi počrtali v odboru za podeželje. Zato smo samo z enim glasom proti to poročilo sprejeli. In upam, da bomo jutri eh, glasovali in tukaj nimamo nobenega predloga sprememb. To zelo jasno kaže, da smo dosegli zelo dober kompromis na tem področju in eh, da so vse politične skupine lahko moje poročilo tudi podprle. Soglasno sprejetje tega poročila bi, damo, bi dalo temu poročilu ustrezno težo in upam, da komisija in svet potem lahko eh, te politike izvedeta v praksi. Zato hvala vsem kolegicam, hvala vsem kolegom, predvsem vsem poročevalcem v senci, ker smo zelo dobro sodelovali. Razprava ki je sedaj pred nami, se mora dotakniti tudi prihodnosti po letu 2013. In na tem mestu moramo počrtati pomembno vlogo ženska pri razvoju podeželja. Te vloge ne smemo zanemariti. Mislim, da je to poročilo zelo dobra podlaga za to potrebno razpravo. Upam, da bo tako pozitivno prispevalo uh, k temu, uh, da bomo imeli dobra finančna sredstva na voljo v prihodnosti. Hvala, ker ste mi prisluhnili. Eh, hvala lepa. Sedaj bomo začeli s postopkom Catch the Eye. Eh, gospa McGuinness, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. In Elizabet Jegle, čestitam za dobro upravljeno delo pri tem poročilu in čestitam ji tudi za vse delo, ki ga je upravila na tem področju v teh letih. Nobenih predlogov sprememb ni in to je dokaz za kakovost tega dela. Eh, opozorila bi vas na nekaj odstavkov, naprimer eh, odstavek 4, ki govori o ustreznem proračunu za kmetijstvo, potem odstavek 10, nove tehnologije na podeželju in pa potreba, da eh, povečamo dostop do širokopasovnih povezav. Odstavek 34 je zlasti pomemben zato, ker govori o zastopanosti žensk v kmetijskih in drugih organih v kmetijskem sektorju, tako da se lahko odločitve sprejemajo z vidika žensk in moških. Mislim, da je to zelo pomembno in mislim, da eh, je treba žal povedati, da je obraz eh, kmetijskih organizacij še vedno preveč moški. In potem eh, na koncu komisija mora vedeti, da je problem za kmete in kmetice negotovost v zvezi z reformo SKP. Ne vejo čisto dobro, kaj se bo zgodilo. Lahko se zgodi, da bodo mogli prenašati dodatne stroške in zato vas prosim, da komisija komisiji posredujete to sporočilo. Hvala lepa, eh, spoštovana eh, članica Tikao. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Ženske na podeželju v glavnem trpijo zaradi pomankanja zaposlenosti, kar pomeni zmanjšane prihodke za starejše in eh, povečano tveganje za revščino. Ravno tako je vzgoja otrok bistvenega pomena za te skupnosti. Infrastrukture so slabe in zaradi tega tudi podjetniki niso zanimiv, eh, zainteresirani za razvoj eh, kmetijstva na teh regijah. Države bi lahko uporabile strukturne sklade, da bi te napake popravile in da bi začele uporabljati takšne politike, ki olajšujejo dostop vseh do javnih storitev spoštovati moramo svojo obvezo, da bomo izboljšali dostop do širokoposovnih povezav. E, kmečki turizem oziroma e, agriturizem je dejavnost, ki odpira nova delovna mesta in ki omogoča tudi usklajevati poklicno in zasebno življenje ter spodbuja ljudi, da ostanejo na podeželju. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospej Harkin. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. To poročilo pozdravljam in gospe Jegle se zahvaljujem za odlično sodelovanje. Veliko ljudi ne ve, da 42 ljudi, ki stalno delajo eh, na kmetijah, so ženske in da je velik del eh, kmetij tudi upravljan s strani žensk. In eh, ženske prispevajo k doseganju ciljev strategije 2020 in zato jim je treba zagotoviti tudi storitve v njihovem eh, vsakodnevnem življenju. Sem spadajo zdravstvene storitve, njega, eh, izobraževanje, promet in pa široko pasovne povezave. Vse storitve pa ne smejo biti samo tržne za ženske je treba zagotoviti tudi ustrezno socialno zavarovanje, tako da bodo dobile eh, pokojnine in da bo njihova Eh, prihodnost zagotovljena. Eh, podjetniške veščine morajo biti spodbujane in ženske morajo biti vključene na vseh ravneh v odločanje. Eh, ravno tako morajo biti vključene v vse organe, ki sprejemajo odločitve in to bo prav gotovo izboljšalo bodočo vlogo žensk na kmetijah in v kmetijstvo. Hvala lepa, sedaj ima besedo gospod Ferreira. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Situacija žensk eh, na kmetijah in na podeželju odraža krizo trenutne politike, recimo SKP. Ženske predstavljajo 42 odstotkov eh, ljudi, ki eh, delajo v kmetijstvu v Evropski uniji in večina teh žensk dela na družinskih kmetijah in zaradi tega še toliko bolj trpijo zaradi trenutne krize. Veliko družinskih kmetij enostavno izgineva in tudi mali obrati izginevajo zaradi reforme SKP. Ravno tako. Eh, se soočajo z eh, negotovostjo, s pomankanjem dela in tudi z preslabo socialno eh, zaščito. Sedaj eh, je dovolj govorenja, začeti moramo ukrepati in izboljšati. Eh, vlogo žensk, zagotoviti večje spoštovanje lete. Moramo okrepiti javne storitve, kot so zdravje, izobraževanje, šolstvo. Na podeželju prav tako moramo poskrbeti za eh, prosti čas, za ustrezno infrastrukturo, tako da ljudje ne bodo tak še bolj eh, zapuščali podeželje. Hvala lepa. Sedaj gospod Nikolesko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da se najpomembnejši del tega poročila nanaša na življenske pogoje na podeželju. Tu imam nekaj komentarjev. Najprej, pomembna vloga Evropskega sklada za eh, razvoj podeželja. Ta sklad je treba ustrezno financirati tudi v okviru bodoče SKP, tako da ne bo eh, tako, da bomo lahko zmanjšali razlike med urbanim in podeželskim okoljem. Drugič, nove države članice morajo modernizirati osnovno infrastrukturo. E, ta mora e, ostati e, v tem skladu. Potem tretjič, staranje kmetijskega oziroma podeželskega prebivalstva. Tu so potrebni programi za podporo mladim kmetom. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, sedaj pa. Eh, zadnja govornica, gospa Dončila. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe Jegle, čestitam za njen pristop v tem poročilu. Mislim, da priznavanje vloge žensk v kmetijstvu predstavlja bistveni element tako v primarni proizvodni kot tudi v diversifikaciji eh, dela na kmetijah. Potrebni so napori za zmanjšanje revščine, pri tem pa podariti tiste ukrepe, ki bodo prispevali k enakosti možnosti med ženskami in moškimi, tudi v okviru SKP. Ženskam, ki živijo na podeželju, moramo olajšati dostop do izobraževanja, poklicnega usposabljanja, do življenskega usposabljanja, dobrih eh, zdravstvenih storitev in pa dru, eh, drugih eh, storitev namenjenih družinami. Pomembno je zagotoviti enakost možnosti, kaj to pomeni, da bodo ženske lahko bolj sodelovale tudi v drugih gospodarskih. Eh, dejavnostih in s tem zagotovile eh, bogatstvo kmetijskih dejavnosti. Hvala lepa, gospa komisarka. Gospa predsedojoča, najprej se želim poročevalki zahvaliti. Ravno tako se želim zahvaliti tudi članom odbora Agri, kajti ta tema, o kateri so razpravljali, je zelo pomembna. Komisija se zaveda bistvene vloge, ki jo ženske igrajo uh, na podeželju in v kmetijstvo in eh, eh, vemo, da moramo več narediti za eh, politiko eh, razvoja podeželja. In uh, uredba na tem področju recimo govori o spostavljanju mikropodjetjih, o uh, prodaji kmetijskih proizvodov in politika razvoja podeželja uh, vključuje tudi možnosti za usklajevanje eh, poklicnega in družinskega življenja. Eh, predvideni eh, so vrtci oziroma centri za dnevno skrbo starejših, potem lokalni transport je tudi področje, ki lahko dobi denar oziroma možnosti financiranja iz evropskih skladov. Države članice in regije morajo natančno preučiti to situacijo in oblikovati prilagojene ukrepe, ki bodo upoštevali lokalne pogoje in tudi čisto specifične težave, s katerimi se ženske soočajo. Naprimer, eh, države članice lahko dajo predno ženskam pri nekaterih ukrepih. Poleg tega lahko države članice uporabljajo tudi tako imenovani finančni inženiring, da vzpostavijo jamstvene sklade, da bodo ženske lahko imele dostop do Eh, kreditov. Ženske lahko igrajo pomembno vlogo tudi v programu Leader, kjer lahko zagovarjajo svoje interese in pokažejo svoj potencial, eh, ki je potreben za eh, razvoj določenega področja. Komisija meni, da bi potrebovali več podatkov o situaciji žensk na podeželju, vendar pa države članice zahtevajo poenostavitev postopkov in zaradi tega bi bilo težko zahtevati še dodatno poročanje. Ampak eh, tam, kjer je mogoče, bi morali zbrati podatke eh, in eh, potem te podatke tudi ustrezno statistično obdelati po spolu. In komisija pripravlja tudi poročilo o napredku, o uporabi strateških smernic za razvoj podeželja. Eden od zelo pomembnih dejavnikov na tem področju je izmenjava izkušen. V tej zvezi vas želimo pozoriti na Evropsko mrežo za razvoj podeželja in na eh, nacionalne mreže. Te nacionalne mreže je mogoče uporabiti za izmenjavo praks in želeno bi bilo, Če bi več ženskih združenj in organizacij uporabljajo že obstoječe mreže, zato da bi se eh, ženske med seboj eh, povezale, torej ženske, ki prihajajo iz različnih podeželskih območij. Hvala lepa, komi, eh, gospa komisarka. Eh, to je konec razprave in jutri ob, bomo, eh, ob 12. Pardon, bomo glasovali. Sedaj imamo poročilo o. Eh,